Eh, smo sprostili nju na sedeža in obvestili pristojni nacionalni organ. Pravni odbor je na svojem zasedanju 26. novembra eh, potrdil mandat, preveril eh, veljavnost mandatov novih članov in jih iz, potrdil. To velja za Gabrielo Štavnor z učinkom 30. oktober in Hiltrud Brajer z učinkom 30. 31. oktober. Predlagam, da potrdimo te mandate. Kdo nas protuje? Ne. Torej, uh, je potrjena veljavnost obih mandatov. Odbor za ustavno vprašanje predlaga um, tolmačenje.